Združenega kraljestva so mi sporočili, da je bil gospod Palmer imenovan za poslanca in zamenjal bo gospod Vilmot s 3. oktobrom. Parlament to vzime, jemlje v vednost in seveda pozdravljamo um, kolego v med nami in seveda ima tudi možnost sodelovati v pristojnih odborih za radi odstope.